Priekšsēdētāji kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Spoštovane gospe in gospodje, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi se vam rad zahvalil za možnost, da nastopim pred vami izvoljenimi predstavniki evropskih narodov. Ker sem bil tudi sam dvakrat izvoljen za poslanca Evropski parlament, vem, kako pomembna je vloga Evropskega parlamenta pri sprejemanju pomembnih odločitev v Evropski uniji in pri zagotavljanju vsakodnevnega dialoga z državljani Evropske unije. Če me boste potrdili za podpredsednika Evropske komisije, bom tesno sodeloval z Evropskim parlamentom. Tako bodo naše politične pobude in demokratična legitimnost okrepljeni. Najpomembnejša področja pri evro in socialnem dialogu so spodbujanje rasti evromoča in gospodarske rasti v celotni Evropski uniji in ustvarjanje novih delovnih mest. Zagotavljanje stabilnosti evra, usklajevanje socialnih in gospodarskih politik, tako da bodo vsi državljani v EU pridobili. Zrasel sem za železno zaveso. 50 let Latvija ni smela biti del Evrope. 50 let nismo imeli možnosti, da izvajamo demokratične svoboščine in pravice. Pred 25 leti je železna zavesa padla in to je tlakovalo pot za mirne demokratične spremembe, ki so spremenile našo celino. Sama perspektiva za države kot je Latvija, da postanemo članica Evropske unije, je pomenila demokratične, ekonomske in socialne spremembe v moji državi. Zato trdno verjamem v moč evropske ideje. Verjamem v ključne evropske vrednote demokracije, socialne tržne ekonomije in enakih priložnosti za vse. Samo skupaj nam bo uspelo soočiti se z izzivi hitro spreminjajočega se sveta, globalizacije, staranja prebivalstva in podnebnih sprememb. Imel sem čast biti premije Latvije v treh zaporednih vladah od marca 2009 do januarja letošnjega leta. Položaj sem prevzel, ko je moja država šla skozi globoko ekonomsko krizo v Evropski uniji. Prednostna naloga je bila ponovno se vrniti gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest, kar se da hitro in kar se da odločno. Kot rezultat strukturnih reform in zdravih javnih financ je Latvija išla iz globoke ekonomske in socialne krize in je postala eno najhitreje rastočih gospodarstv v Evropi. Ostali pomembni dejavniki so prispevali k temu. To je vključevalo uporabo ekonomskih spodbud, še prav posebno s tem, da smo pospeševali uporabo skladov Evropske unije. Prav tako smo ustvarili dodatno socialno mrežo, zato da smo se soočili s posledicami krize. Latvija je tudi uspešno izpolnila maastrichtski kriterij in se je pridružila evro letos. Ti postopki ne bi bili tako uspešni, če ne bi imeli delujočega dialoga s socialnimi partnerji in ostalimi zainteresiranimi stranmi, glede občutljivih ekonomskih in socialnih odločitev. Ko smo se pripravljali za sprejem evra med krizo v evroobmočjo, smo pokazali naše zaupanje v prihodnost evropskega projekta in evro kot valuto, v času, ko so mnogi to postavljali pod vprašaj. Bil sem tudi član Evropskega parlamenta, član parlamenta v Latviji, minister za financo Latvije in glavni ekonomist v banki Latvije. Mislim, da mi te izkušnje nudijo v pogledu to, kako deluje Evropska unija. To mi da potrebne izkušnje za te, to, da lahko prispevam k socialnemu, ekonomskemu, monetarnemu področju na enakopravni podlagi. Spodsočiti se moramo z izzivi, v EMU in ohraniti stabilnost evra. Prav tako moramo najti konvergenco ekonomskih in fiskalnih politik s socialnimi in e, tržnimi politikami. Če me boste potrdili, bom deloval v smeri cilja stabilnosti skupne valute in makroekonomskega upravljanja in doslednosti, kar se tiče socialne poštenosti in vključevanja. Evropa je uspela iziti iz najhujše krize, v svoji zgodovini. Vendar pa je zagon še vedno krhek in neenak. Potrebno bo storiti še več, kaj v naslednjih desetih letih bi naj raznašala samo 1,5 odstotka. To je odstotek manj kot v desetletju pred krizo. Vpliv krize je še vedno težak za naše družbe. Nezaposlenost v evromočju je še vedno nad 11 odstotkov. Eh, Brezposobnost med mladimi znaša nad 20 odstotkov in približno 16 odstotkov evropejcev med, let, med 15 in 29 letom niso nezaposleni, se ne izobražujejo in tudi ne usposabljajo. Evropa si ne more privoščiti, da izgubi celotno generacijo. Vsi vemo, da ni šlo pri tej krizi samo za krajšo krizo. Ne, to je že dolgoročna strukturna pomankljivost v naših ekonomskih strukturah. Zato se moramo s tem soočiti. Soočamo se tudi s tveganjem hitro starajočega se prebivalstva, z visokimi ravnmi dolga in z obdobjem nizke inflacije, kjer lahko Evropa pade v počasno rast ali pa celo stagnacijo. S tem se moramo soočiti tako, da bomo Evropo vrnili na pot trajnostne rasti. Zato se moramo usklajevati tako na strani ponudbe kot popraševanja na obeh straneh, na nacionalni kot na evropski ravni. Investicije, rast in delovna mesta, te tri prednostne naloge prihodne komisije morajo biti prevedene v ukrepe na področju politike. Začetek je svežen naložb ki bo znašal do 300 milijard evrov dodatnih javnih in zasebnih investicij v naslednjih treh letih. Tako da bo podpredsednik za delovna mesta, rast in naložbe in konkurenčnost pristojen za to področje. Prav tako potrebujemo kvalitetne naložbe, da bomo prispevali gospodarskemu razvoju Evrope. Prav tako potrebujemo uporabo sredstva Evropske unije. Evropska strukturna sredstva moramo hitro in modro uporabiti, naprimer za jamstvo za mlade. To podpira Evropska unija in to moramo hitro in učinkovito izvesti. Kriza je pokazala tudi pomembne pomankljivosti v prvotni zasnovi Evropskega institucionalnega okvira. V zadnjih nekaj letih smo storili veliko korako, da bi to izboljšali. Upravljanje na fiskalnem in ekonomskem področju je bilo okrepljeno. Prav tako imamo okvir za reševanje kriz. In prav tako se že predhodno usklajujemo pod evropskim semestrom na evropski ravni in primerjamo nacionalne politike. Prav tako imamo že predvsej odločne varovalke, ki so bile uveljavljene v zadnjih letih. Bančna unija nastaja. To je ključen predpogoj za to, da evroobmoče ostane na v smeri zdrave rasti. Slabosti bilance bank jim onemogočajo, da bi spet lahko posojale pravemu realnemu gospodarstvu. Prav tako bomo imeli pregled kakovosti premoženja bank in obremenitvene teste in to je ključnega pomena za to, da bomo spet posojali realnemu gospodarstvu. Današnja EMU je veliko bolj odločna, da se upre finančnim in ekonomskim šokom, ampak potrebujemo še nadaljne izboljšave. Prav tako imamo sedaj celovit ciklus, usklajevanja politik Evropski semester, zato da zagotovimo konsistentno politiko po EU. Potrebujemo tudi več strukturnih reform, pozornost pa moramo namenjati tudi socialni dimenziji in dimenziji zaposlovanja. Naprimer, imamo sedaj tudi indikatorje na področju zaposlovanja in sociale, ki so zelo pomembni. Prav tako vati spoštovanjem pakta za stabilnost in rast in pri zagotavljanju potrebne prožnosti, ki je potrebna za to. Ampak vseeno moramo to početi na pregleden in enovit način, zato da bomo zagotovili enako obravnav vseh držav članic. Ekonomski dialog mora biti aktivno uporabljen in se mora osredotočiti na vprašanja, ki vključujejo ekonomsko upravljanje. Veliko korakov smo že naredili v tej smeri, kar se tiče pakta za stabilnost in rast kar se tiče šestačka in dvojčka. Če me boste potrdili, bom sodeloval skupaj s kandidatko za komisarko Marjan Tyson, da bi racionalizirali te instrumente. Ko bomo to skušali zagotoviti, ko bomo skušali zagotoviti stabilnost in kredibilnost, bomo skušali prispevati k bolj zdravemu okviru in skušali upoštevati tudi zaposlovanje in socialne vplive naših politik. Hkrati pa moramo izboljšati tudi izvajanje priporočil, ki so specifični za vsako državo članico. Naše politike morajo pomagati evropejcem, da bodo poželi vse prednosti gospodarske rasti, da se bomo vrnili k produktivnosti in da bomo tako ohranili visoke ravni ekonomskega in socialnega blagostanja. Naše politike morajo zmanjšati neenakost in revščino. Konec konca je pomembno, da imamo otipljive rezultate in izboljšamo življenje ljudi. Spoštovane poslanke in poslanci, Potrebno bo podati vizijo za EMU. To je bilo začrteno že v osnutku načrta Komisije za poglobljeno in pravo EMU. Kot je bilo že izpostavljeno v poročilu štirih predsednikov in kot je izpostavil novoizvoljen predsednik Juncker, bo to sporočilo komisije, kar se tiče socialne dimenzije EMU, podlaga za napredek v prihodnje. Evropska unija mora ciljati na to, da se bomo razvijali skupaj. To pomeni vseh 28 članic skupaj. Evroobmoče mora ostati odprto za nove članice, seveda, če se spostujejo mahtritskih kriterij. Zato sem vesel, da bo Litva postala čez tri mesece 19. članica evroobmoča. Ko se Evropska unija razvija, pa moramo to početi na podlagi skupnostne metode. Skrbno moramo oceniti različne možnosti, ki upoštevajo obstoječe pogodbe in možnosti za morebitne spremembe pogodbe. Spoštovane poslanke in poslanci, če me boste potrdili za podpredsednika, bo moj mandat vključeval tudi stabilnostno podporo državam v evromočju, ki so v težavah. Podpiram zavezo Junkerja, da bo v prihodnje Vsakešen program podpore in reform mora iti skozi oceno trajnostne politike, pa tudi skozi oceno vpliva na socialno področje. Prav tako upam, da nobena od držav članic te pomoči ne bo več potrebovala. Oblika trojke je bila vzpostavljena pod pritiskom, da se izognemo finančni ekonomski katastrofi, zato moramo to zamenjati počasi z bolj demokratično in parlamentu odgovorno strukturo. Gospe in gospodje, če me boste potrdili, bom podpredsednik za evro in socialni dialog. Obe področji sta enako pomembni. Obe strani evro kovanca moramo razvijati, tako finančno kot socialno. Skozi zgodovino evropske integracije je bil socialni dialog zelo pomemben za razvoj evropskega socialnega in ekonomskega modela potrebujemo pravo izmenjavo s socialnimi partnerji in to, tu se moramo osredotočiti na osebino. Socialni dialog je ključnega pomena za to, da omogočimo reforme, da bodo trajnostne in učinkovite. To je ključni element socialne dimenzije EMU. Sodeloval bom v tesnem sodelovanju s komisarko za zaposlovanje socialne zadeve, strokovno sposobnost in mobilnost delovne sile, da bi okrepili socialni dolg na ravni EU in okrepili tudi sodelovanje s socialnimi partnerji na nacionalni ravni. Vloga podpredsednika za evro in socialni dialog je izraz novo izvoljenega predsednika Junckerja, da ekonomske in socialne zadeve da na enako raven, raven in tudi okrepi vlogo socialnega dialoga. Tega ne moremo storiti brez aktivne vloge Evropskega parlamenta. Računam na vašo podporo pri nadaljni poti, kar se tiče ekonomske in socialne politike na ravni EU.